notre séance de commission des budgets. Začenjamo zasilnim odbora za proračun. Skladno s pravili, ki smo jih posredovali prejšnji teden, bi rad predstavil odločitev koordinatorjev iz današnjega sestanka. Vašo potrditev. Najprej lahko rečem, da bomo v predhodnih stikih z odborom Ekon, zato da bi v določenem trenutku lahko sprejeli mnenje na lasno pobudo o načrtu naložb Junkarja. Ta sveža naložb znaša 300 milijard evrov. Potem gospa Holmajer je potrjena kot poročevalka pri mnenju o dveh poročilih odbora Libe glede Smart Board Package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 politike gender mainstreaming ali integracije načel enakosti spolov pri delu odbora za proračun. Upam, da ste vsi prijeli sporočilo in zapisnik našega sestanka iz 14. 25. septembra in 19. septembra in 1. oktobra. Ne vem, če so kakšne pripombe, mislim, da ni pripomb. Tako da lahko sedaj Nadaljujemo z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o predlogu proračuna. Tu bo šlo za spremembo proračuna številka 2. Gre za presežek, ki izhaja iz izpraševanja proračuna za leto 2013. Gospod Dupri, vi boste dobili besedo, ste poročevalec, prosim. Ah, Hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko imel sem priložnost obrazložiti, kako je z uložitvijo predlogov sprememb. To smo potrebovali zato, da bi lahko celotno spremembo proračuna obravnavali istočasno če ne bi bilo predlogov sprememb, potem bi lahko sprejeli mnenje odboro. Tako da je bilo to potrebno in prosim za te spremembe. Prosim, da toliko kolego, kot se le da glasuje, za spremembe te v srču naše strategije, zato da bi lahko rešili primankljaj pri plačevanju v letošnjem in prihodnjem letu. In naj rečem tudi, da podpiram oba predloga spremembe splošnega poročevalca. Upam, da bo lahko celotna skupina socialistov glasovala skupaj o tem. Torej imamo prvi predlog spremembe poročevalca. Kdo je za? Hvala, spustite roke. Kdo je proti? Vidim dve roki, ki ste se dvignili. Kdo se vzdrži? Ta predlog spremembe je izglasovan v odboru. Potem uvodna izjava D, prvi predlog spremembe. Predlog Gardija Zabal Rubijal. Kdo je za? Spustite roke, hvala. Kdo je proti? Vzdržani? To je sprijeto. Drugi predlog spremembe. Poročevalec to sprejema. Kdo je za? Hvala, spustite roke proti. Hvala. Spustite roke. Vzražani. Ne vidim nikogar, tudi to je sprejeto. Sedaj se bomo izrekli o celotnem besedilu, ki je bilo spremenjeno. Elektronsko glasujemo. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. A, ah, ne vi pa v tej? Niste glasovali? Dobro, še enkrat. Glasujmo, prosim. Ne deluje. Dobro, še enkrat poskusite. Zopet ne deluje. Ja, ste vsi lahko glasovali? Dobro, glasovanje je zaključeno. Besedilo je sprejeto. Imamo 21 glasov za, 3 proti. Zdaj bomo imeti noč. Dobro, sedaj pa imamo cel niz predlogov sprememb o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Drugi odstavek, dru, stavek 2a, drugi predlog spremembe, to je zajeto v novem šestem odstavku. Pročevalec ni za, kdo je za. Elektronsko bomo glasovali, prosim, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Mm, dobro. 14 glasov za imamo 9 proti. To je bilo izglasovano. Četrti predlog spremembe pri 9a. Pročevalec to podpira, kdo je za. Hvala, spustite roke, kdo je proti. Vzdržani. Predlog je sprejet. 9b nov, peti predlog spremembe, pročovalec to podpira. Kdo je za? Hvala, spustite roke proti. Nihče, nihče ni zdržan, to je izglasovano. Stavek 13a nov, predlog 6, pročovalec je za. Kdo je za? Hvala, spustite roke proti. Nikogar ne vidim, noben ni zdržan, v redu. 13b nov, predlog 7, pročovalec je proti. Kdo je za? Elektronsko bomo preverili, prosim. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Ne deluje. Predlog je izglasovan, 15 glasov za imamo, 8 proti. 13C, osmi predlog, to je zajeto. 13D, deveti predlog, to je že zajeto. Vodna izjava EA, prvi predlog, pročvalec to podpira, kdo je za? Hvala, spustite roke, kdo je proti? Vzdržani. Predlog je sprejet. Dobro, sedaj pa glasujemo elektronsko o celotnem besedilu. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Besedilo je sprejeto, 21 glasov za imamo in 3 proti. Gremo naprej na drugo poročilo, ki se nanaša na Evropski sklad za prilagoditev globalizacijo. To je poročilo gospoda Sarvame. Ni pripomp, Tako da gremo na preučitev in glasovanje predlogih. Prvi odstavek, drugi predlog. Pročevalec to podpira, kdo je za? Hvala, spustite roke proti. Vzdržani. Predlog je izglasovan. Odstavek 2a, no, predlog 3, kdo je za? Pročevalec je proti. Kdo je za? Glasovali bomo elektronsko. Prosim, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Predlog je izglasovan. 17 glasov za, 8 proti. 6a nov, četrti predlog, to je zajeto. Odstavek 7a nov, predlog 5, pročevalec to podpira. Kdo je za? Hvala. Spustite roke. Kdo je proti? Vzdraženi. En člen je vzdržen. 7B nov, šesti predlog, plačevali se podpira, kdo je za. Hvala, spustite roke, kdo je proti. Ne vidim nikogar, nekdo je proti, nihče ni vzdržen. To je izglasovano. Potem 7C nov odstavek, predlog 7, plačevali se podpira, kdo je za hvala. Spustite roke proti. Trije so proti, nihče se ne vzdrži. Predlog je zglasovan. Osmi odstavek, osmi predlog. Pročevalec to podpira. Kdo je za? Hvala. Spustite roke. Kdo je proti? Vzdržani. Predlog je izglasovan. Vodna izjava DA, prvi predlog. Poročevalec to podpira. Kdo je za? Hvala. Spustite roke. Kdo je proti? Vzdržani? Ni? Vzdržanih? Dobro, gremo na glasovanje o celotnem mnenju s premembami. Glasujemo pojmensko elektronsko. Prosim. Glasovanje je zaključeno. Celotno besedilo je tako izglasovano. 21 glasov za imamo in 4 proti. gospod Depre, sedaj pa gremo naprej. Na tretji oddelek. Tu bomo preučili posledice glasov. Sedaj gre za to, da bomo prenašali potrebne kreditne točke z glasovanjem. Mislim, da imate sedaj tudi predloge spremi, mogoče lahko to predstavite skupaj in potem bomo imeli eno glasovanje. Ja, gospod predsednik, kakorkoli že, lahko prvi dve glasujemo skupaj pri 26 in 29, kajti treba je glasovati o teh predlogih. Zato, da bi lahko izvršili to, kar smo sedaj izglasovali, kaj ti prenesli, moramo sredstva v sklad za globalizacijo, torej zneski morajo iti v sam sklad za to, da lahko porabimo ta sredstva. Prosim, da glasujemo pozitivno pri tej zahtevi. Torej, po tem glasovanju imamo poslične predloge sprememb. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Je kdo proti? Ste vi proti? Dobro. Se kdo vzdrži? 26. predlog je sprijet, tako kot tudi 29. Potem predlog 31. Prosim, gospod, Depre, gospod predsednik, predlog 31 je nekoliko drugačen. Kaj je vsako leto komisija sestavi predlog splošnega nekazila. Na tak način naj bi imeli ponovno ravnoteženost med plačili. Pri proračunski politiki je treba upoštevati vse, kar se gotovi pri določenih proračunskih razdelkih. In tu imamo tudi poglavje, ki se nanaša na proračun. Znotraj tega pride do teh prerasporeditev, glede na finančno uredbo. Ampak po drugi strani, če smo izven poglavja o proračunu, pa potrebujemo posebno pooblastilo. In za to poskrbi komisija. Pri teh nakazili gre za to, da govorimo o tistih potrebah, ki jih ne moramo urediti z notranjimi kazili znotraj poglavja. V letošnjem letu gre tu za plačila, ki znašajo 165,1 milijonov evrov, kar je necela en odstotka celotnih plačil v proračunu v letošnjem letu. Če želite, lahko posredujem podrobnosti, če to zanima člane odbora. Lahko posredujem podrobnosti so te proračunske vrstice, ki zadevajo krepitev proračuna in tu imamo tudi proračunska sredstva, ki zadevajo prelevmane, ampak mislim, da če bi se spustil podrobnosti, bi govoril 20 minut in mislim, da je to predolgo. Tu imamo tudi zelo kakovosten dokument komisije, tako da mislim, da lahko izglasujemo ta predlog o splošnih nakazilih. No, mislim, da kolegi temu ne ogovarjajo nihče ne želi slišati podrobnosti. Mislim, da lahko s tem ukrepom prispevamo k temu, da so plačila razumna. Seveda. Tako da poskrbimo za tista sredstva, ki niso uporabljena, da jih prerasporedimo drugam, tako da lahko s tem ukrepom pospešimo plačila. Dobro, sedaj bomo glasovali o predlogu 31. Kdo je za? Dvignite roke. Hvala, spustite roke. Kdo je proti? nekdo je proti, se kdo vzdrži, ni vzdržanih. Predlog 31 je izglasovan. Gospa Holmajer. A, gospod, imate še kakšne pripombe? Ja. Pri členu 50. Ja, člen 50. Sprememba kadrovskih načrtov. Ja.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 3 naj bi spremenili v 4. Spremenili naj bi 26 začasnih delovnih mest v ASTS, 10 začasnih delovnih mest v AST4 in 9 začasnih delovnih mest v AST3. Torej, 45 delovnih mest imamo, ko bo to spremenjeno v AST4. Torej, dodam še nekaj, da bo to celovito. Kar zadeva OLAF, imamo tu zahtevo po spremembi kadrovskih načrt pri dveh delovnih mestih iz AST1 v dve delovni mesti AST e SC1. Ne vem, če kdo lahko ponovi to uh, za menoj. Kdo je to ponovil, je zelo inteligenten. Torej, gre za to, da smo tu poštevali člen 50 finančnih pravil odbor za proračun ima tri tedne za to, da se izreče proti, torej časa imamo do 17. oktobra za to. Če ne bo ugovorov, do takrat bo prišlo do sprememb kadrovskih načrtov brez uradnega glasovanja. Tako, nič ni oproti, potem imam tu dve vprašanje najprej. Zakaj je prišlo do tega? To me zanima. Videl sem dokument, v katerem je obrazloženo, da je to potrebno, zato da bi omogočili oblikovanje kabineta nove komisije. Tako, to je opravičilo, pa to imamo v tem dokumentu, ki smo ga prejeli iz komisije. Potem drugo, tu imamo predlog, ki mora biti proračunsko neutralen. In tu vidim, da bi to običajno povzročilo manj izdatkov, če dobro berem to razpredelnico in če jo tudi dobro razumem, kar pomeni, da bomo spremembo kadrovskih načrtov imeli manj kvalificirane delovne mesta. Ampak ne vem, mogoče nisem razumel, mogoče mi lahko komisija to obrazloži, sicer predlagam, da temu formalno ogovarjamo. Torej, komisijo lahko prosimo, da pošlje dodatne informacije. Dobro, potem bomo preložili to glasovanje. Ja, To predlagam, da preložimo to glasovanje. Tako da komisija obrazloži, zakaj gre. Ampak vem, da bom čakal te informacije, ker je komisija tu je zastopana, no ta dokument, ki smo ga prijeli, ne omogoča, da bi to natančno razumeli. Ta argument, argumentacija se mi zdi predvsej šipka in ni proračunske neutralnosti. Torej, poročilo je bilo izjemno v vsakem primeru. Vaše poročilo, gospod poročevalec. Prosim, komisija. Hvala, gospod predsednik. Naj skušam obrazložiti, kako je s tem. Od 1. januarja letos imamo novo funkcijo pri asistentih, sekretarijatu, to smo ustvarili, tega prej nismo imeli pred letošnjim letom. In sicer je to predvideno, da imamo pri najemanju za upravljanje funkcij v sekretarijatu na nižjih stopnjah, tudi nižje ravni in to pomeni tudi nižje stroške za poslovanje. Ampak istočasno bo komisija lahko pri teh novih delovnih mestih zaposlila kadre, ampak tu potrebujemo tudi razpredelnico, kjer imamo tudi podrobnosti o vsakem delovnem mestu po kategoriji in po funkciji. Ampak to je treba tudi spremeniti v skladu s tem, ko je komisija predstavila proračun za letošnje leto, tega še nismo imeli, teh funkcij. V prihodnjem letu, pri prihodnem proračunu, pa smo strukturo že predelali te razpedelnice, tako da lahko to uskladimo sedaj s to novo kategorijo zaposlitve. No, sedaj pa smo v tem obdobju, ko nimamo dovolj delovnih mest v sekretarijatu in tu imamo prosta delovna mesta in radi bi zaposlili v sekretarijatu na nižji ravni, to stane manj, recimo tako je pri nekaterih novih kabinetih, ki se bodo oblikovali za podporo. Komisija želi zaposliti te nove skupine zaposlenih, ampak tega ne more storiti, ker ni pooblastitev za zaposlitev v teh kategorijah. Zato smo prosili za to, da bi uporabili člen 50, kajti po tem členu imamo minimalno fleksibilnost znotraj teh pogojev, ki so tu opisani, zato da bi lahko že najeli osebje sekretarijatu dveh mesecih v letošnjem letu, tako da bi imeli pooblastitev po pravilih in s tem bi tudi nekoliko privrčevali, kajti gre za dva meseca pred koncem leta in potem bi imeli proračun za prihodnje leto in v tem proračunu že imamo to novo strukturo, ki je všteta, imamo tudi novo število poblašenih delovnih mest, te funkcije so že všteta v prihodnje leto. Upam, da sem s tem obrazložil vsaj deloma, zakaj gre. Dobro, to bomo videli takoj, gospod Depre. Ja, z veliko zanimanja sem poslušal to razlago, ampak sprašujem se, če sem posem iskren, zakaj tega ne morete obrazložiti posem iskreno? Za katero funkcijo gre, za katero delo mesto, v katerem kabinetu, kaj ti to zaenkrat deluje v teh kabinetih? Kateri delovnih mesti govorite, o kateri funkcija, zakaj moramo to reči na tak način, naj člani sami presodijo o tem. Zaenkrat nisem za to, da bi to potrdili. To je predlagam, da priložimo glasovanje. Dobro. Gospod Anin. Gospod predsednik, mislim, da ni jasno, kaj se dogaja z obstoječimi delovnimi mesti. Potrebujemo več informacij, zato bi sprejeli to odločitev. Podpiram to, kar pravi gospod Gerard Depre. Glede teh informacij nisem zadovoljen s temi informacijami, ki jih je podala Evropska komisija. Hvala. Bien. Dobro. Predlagam, da o predlogu pročaca glasujemo. Pozneje preložili bomo. Zato, da bi lahko prijeli v mestnem času tudi dodatne informacije. Kdo bi rad podprl poročevalce sedaj? Hvala, kdo je proti? Vzdržani? Nekaj vzdržanih je. Nihče ni proti, velika večina prosi za to, da bi imeli dodatne informacije strani komisije. Hvala predstavniku komisije, ki se je res potrudil, ampak na to se bomo vrnili na naslednjem sestanku, ko bomo to povsem razčistili. Dobro, gospa Holmajer. Žal je ni tukaj, ker je zadržana drugi. Gospod Fernandez. Ali lahko vi nadomestite našo poročevalko? Ja, gospod predsednik. Bom govoril v portugalskem jeziku. Dva predloga imamo tu. Oba zadevata Evropsko sodišče. Najprej imamo tu transfer in sicer gre tu za prenos 225 tisoč evrov gre za prilagoditev plač, ki so pravno upravičene, potem pa 413 tisoč evrov, to je drugi prenos sredstev in tu gre za financiranje elektronskih publikacij. Tako da tu ni večjih težav, lahko sprejmemo ta dva prenosa sredstev. Potem imamo tudi predlog spremembe pri odboru regi in sicer gre tu za prenos, kjer bomo imeli proračunski neutralni učinek, tako da bi pri obeh predlogi gospe Holmajer, da moramo glasovati za ta dva prenosa. Dobro, glasovali bomo tem, kdo je za. Hvala lepa, spustite roke, kdo je proti. Vzdržani. Dobro, to je sprejeta. Dobro, zaključili smo z glasovanjem. Sedaj bom predal besedo gospodu Fernandezu, tako da bo predstavil poročilo o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Demokratično republiko Sao Tome in Principe. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za dogovor o protokolu pri partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko Savtom in Principe. Tu imamo štiriletno trajanje, 2,85 milijon evrov imamo tu. 710 milijonov evrov v prvih teh letih, v četrtem letu 675. To pomeni, da imamo 7000 ton na leto. Vse skupaj to znaša 325 tisoč na leto za financiranje tega protokola o majhnem ribolovu in o kampanji boja proti nezakonitem ribolovu te demokratične republike. Tu vidimo tudi povečanje financiranja 55 evrov v prvih treh letih, 55 tisoč in celotni znesek naj bi bil več kot dvakrat višji, kot je to zapisano v samem protokolu. No, mimo tega pa imamo tu tudi vse okoljske bojazni, ki so upoštevane v sporozumu, tako da tu ne vidim nobenih težav. Mislim, da lahko sprejmemo ta protokol. Hvala lepa. Hvala, gospod Fernandez. Kdo se želi izraziti pri tem poročilu? Nihče, nima pripom. Naj spomnim na to, da lahko ložite predloge sprememb do 23. oktobra. Odboru za proračun bomo glasovali 20. novembra odboru za ribištvo 3. decembra. Te določbe bodo izglasovane tudi na plenarnem zasedanju januarja. Sedaj pa bomo dali besedo gospodu Štefancu, ki bo predstavil poročilo o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Priporočilo Anderson Island. Hvala lepa. Predsednik Irska je podal vlogo za finančno pomoč iz globalizacijskega sklada zaradi 171 odpustitev iz podjetja, ki je delovalo na področju nakite, nakita in bižuterije. To, ta primer je ja, od 31. oktobra 2013 do 21. februara 2014. Gre za 171 odpoščajnih delavcev, skoraj 70 odstotkov le teh je žensk, torej delavk. Torej, celotni znesek, celotni prispevek, ki se predlaga, je so tam milijon in pol evrov, In to je povezano z velikimi strukturnimi spremembami na tem področju zaradi globalizacije. Naj spostavim, da je ta predlog tak, da ne izpolnjuje praga 500 zaposlenih delovcev, vendar pa zaradi izjemnih okoliščin je komisija tudi podprla ta primer. Zato podpiram ta predlog. Hvala lepa. Hvala, gospod poročevalec. Se kdo oglaša? Glede poročila gospoda Štefanca. Rad bi rekel, da lahko vložite predloge sprem do 16. oktobra. Ne. Do 16. oktobra odboru za zaposlovanje. Bodo to preučili 13. decembra ob 12. bo potekal rok za uložitev predlogov sprememb. 3. in 4. novembra bo potekalo glasovanje odboru za proračun in novembra bo prišlo do sprejetja besedila na plenarnem zasedanju. Dobro, sedaj pa predajam besedo gospodu Negresku za poročilo o Sprider Stores. Da, este vorba de o solicitare din... Hvala lepa. To je zahteva Grčije, da bi uporabili sklad za prilagoditev globalizaciji, potem, ko je Sprider Stores bankrotiral. To je podjetje, ki je šlo v stečaj po začetku gospodarske krize in to se navezuje na 761 delavcev, ki so bili odpuščeni, podjetje delovalo na področju malo prodaje, to je zelo prizadela gospodarska kriza, še prav posebno v Grči. Katere številke je potrebno upoštevati? To, da je Grčija že v globoke recesiji šest let in da je veliko izgubljenih delovnih mest, tudi kar se tiče malo prodaje. V preteklosti je bilo to podjetje eno od vodilnih grških tekstilnih podjetij na področju malo prodaje, ni bilo zaprto po začetku gospodarske krize. Po podatkih, ki smo jih dobili po zahtevku, pa vidimo, da obstaja zahteva za sredstva, za specifične ukrepe. Iz tega projekta, iz tega predloga lahko vidimo, da bi okrog 7 milijonov 70 odstotkov celotne vsote porabili za točno ta primer tega podjetja. Roki so bili izpolnjeni, torej EGF bi prispeval 60 odstotkov celotne vsote. Vsi pogoji so bili izpolnjeni, kar se nediskriminatornosti tiče, zato lahko ta predlog podprem, želim pa si in se veselim predlogov sprememb, ki jih želite morda vložiti. Hvala, gospod vrčevalec. So kakšno vprašanje? Pripombe ni pripomb, dobro. Potem bi rad rekel, da podbor za zaposlovanje o tem spregovoril 16. oktober, 23. oktober ob 12. bo potekal rok za vložitev predlogov spremembe pri tem pravkar predstavljenem poročilu. 3. in 4. novembra bo potekalo glasovanje odboru za proračun in na plenarnem zasedanju bo potekalo glasovanje novembra. Dobro, če se strinjate, bom sedaj. Preden bomo šli na sestanek brez nazočnosti javnosti, prosil za predstavitev pročila gospe Holmajer, ki je sicer danes ni tu, zato da bi predstavila to poročilo. Gospod Fernandez, mogoče lahko predstavite poročilo na mesto gospe Holmajer glede nepremičninske politike. Oui, gospe Holmajer ni tu. Ja, hvala, gospod predsednik. Glede tega vprašanja, Kenije, glede veleposlaništva v Nairobiju. Na ste bom spremenil jezik, v portugalščini bom spregovoril. Nosa, eh, relator, pere, tier informacije. Torej, kar se tiče tega, je naša poročevalka glede na člen 203 finančne uredbe, da bi dobili da bi lahko naredili boljšo analizo, pri tem potrebujemo več podatkov, tako da bi naj podaljšali rok za dva tedna, da bomo resnično dobili dovolj informacij, ki jih potrebujemo. To je predlog poročevalka, da potrebujemo dva dodatna tedna za podrobno analizo tega primera in predlagam, da to storimo. Dobro, nihče ne ogovarja, potem bomo to preložili za dva tedna. Gospa Holmeier bo v mestnem času predstavila svoje pripombe in svoje priporočila. Ko bomo to dali ponovno na dnevni red. Dobro, s tem smo zaključili to zasedanje, ki je javno zasedanje. Sedaj pa sledi seja brez navzočnosti javnosti. Za tri minute bom zasedanje prekinil, zato da bom omogočil vsem tistim, ki želijo oditi, naj odidejo da odidejo na dopust. Tu ostanejo samo predstavniki parlamenta.